gospodje, tako smo obdelali dnevni red. Vsem želim srečno pot domov in vidimo se spet v Bruslu ali Štrasburu. Pre, vse je prekinjena.